našimi pričakovanji. Najlepša hvala, gospa Fraga Esteves skupna razprava o štirih poročilih na področju ribištva je s tem zaključena. Glasovanje o štirih poročilih bo potekalo jutri ob 12. Drage kolegice in kolegi, naslednje zasedanje bo jutri v sredo 6. aprila od 9.11. in potem od 15. do 20. ure in od 21. do 23. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Objavljen je bil tudi sicer, s tem je današnje zasedanje zaključeno.